da se dogovorimo o praktični poti naprej, ki nam bo služila za leta, ki prihajajo. Hvala lepa, gospod komisar. Za zelo kratko javljanje besedi. Tako, sedaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu gre za vprašanje za ustni odgovor za spravo je za sektor krompirjevega škroba v EU po letu 2012. Za tri minute dobi besedo najprej avtorica vprašanja gospa Delange. Ja, dankuvel, uh, eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Obe največji skupini v parlamentu, SND in ELS, sta skupaj želeli izvesti to razpravo z vami o sektorju krompirjevega škroba v EU. Imeli smo finančno krizo in s tem je bila podstavljena pod vprašanje tudi prihodnost tega sektorja. Lahko se zgodi, da bo ta sektor izginil, vendar pa ta sektor je pomemben za to, da bi dosegli naše lastne cilje do leta 2020. Kot je znano, gospod komisar se je pri zdravstvenem pregledu bo izkazalo, da smo imeli vezana plačila v tem sektorju. Od leta 2012 pa bo šlo za nevezana plačila. Moram reči, da sem pravzaprav za to, vendar pa dan danes moramo izbrati pravi pristop, da bi preživeli in, kon, in da bi bili konkurenčni. Da pa bi to zagotovili v primerjavi z drugimi sektorji, mora sektor po nevezavi najti nove trge. Potencijal je velik, še prav posebno pri bio gospodarstvo. In eh, vse naše smernice gredo v tej smeri. Morda bi lahko se skupaj smerili na podlagi škroba. S finančno krizo pa smo prišli do tega, da je iskanje novih trgov in prehodno obdobje ogroženo. Manjka inovacij, ker ni dovolj investicij. Leto 2012 mislim, da bo zelo težavno za sektor krompirjevega škroba. Več kot 60 odstotkov trga bi lahko bilo izgubljenega. Gre za 6 tisoč neposrednih delovnih mest, potem pa imamo še veliko posrednih in 15 tisoč kmetov, ki bodo neposredno prizadeti, ker so dobavitelji za ta sektor. In to ne samo na severu Nizozemske, v moji regiji, to bo tudi na Polskem, Nemčiji, Franciji možno ugotoviti komisar za to, smo pritisnili na alarmni gumb in pozivamo komisijo, da omogoči blažji pristanek temu sektorju. Potrebujemo prehodne določbe, naprimer prehodno obdobje dveh let, da bi to vse skupaj proračunsko neutralno uredili. Bi bila Evropska komisija prostovoljno pripravljena ponuditi sklad za prestrukturiranje, ki bi podprli proizvajalce, ki bodo prostovoljno omejili svojo proizvodno. In potem končno vprašanje, ki je najpomembnejše, ali deli komisija naše mnenje, da je sektor kompirjevega škroba v biološkem kmetijstvu lahko zelo pomemben. Menite tudi, da je smiselno pomagati temu sektorju. Pregunta. Hvala lepa, gospod Delange. Sedaj pa gospod Berman, tudi kot avtor, prosim. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Sektor krompirjevega škroba bo imel v letu 2012 težave, tako se zdi, kaj ti odvisni so od subvencij. Na severno nizozemske gre za tisoče delovnih mest v regiji, kjer je že tako malo delovnih mest, naprimer Groningen. Tam živijo ljudje, ki želijo ostati v tej regiji in tam biti zaposleni. Želimo seveda nuditi delovna mesta v vseh evropskih regijah, tudi v Severni Evropi, ki je sicer bogata. EU pa mora za to poskrbeti. Ni potrebno, da bo prihajalo do dodatnih stroškov. Gre za to, da bi subvencije, ki jih imamo na voljo iz zadnjih let, uporabili in jih ustrezno prilagodili. Seveda pa moramo upoštevati pravila pri subvencijah. Leto 2012, takrat se bodo subvencije končale in sektor se na to pripravlja, zato že ve, vendar pa potrebno je regiji omogočiti nove možnosti. Hvala lepa. Sedaj pa gospod komisar, prosim. Gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Naj se vam zahvalim za vprašanje o prihodnosti sektora krompirjevega škroba. Komisija pozdravlja, da so da lahko podamo naše mnenje. Reforma sektora krompirjevega škroba je bil del zdravstvenega, zdravstvenega pregleda in se je odločil, da bo nevezava vseh pomoči v istem trenutku tudi končala kvotni sistem. Komisija je predlagala bolj postopen pristop v dveh korakih. Glavni argument sektorja je bil, da bi dodatna zamuda pomenila, da bi proizvajalci se lahko pripravili na trg brez kvot in brez subvencij. Zahteva po skladu za prestrukturiranje pa je težavna. Tudi, če bi tisti, ki bi sredstva dobili iz sektorja krompirjevega škroba in so se strinjali s tem skladom, vendar pa se zdi, da verjetno to ne bo dovolj zadostna pobuda za to, da bi se to zgodilo. 1. julija 2011 pa bi direktiva najprej lahko stopila v veljavo. Potem bi imeli na voljo samo še eno leto z zelo omejenim proračunom. To ne bo dovolj za to, kar se bo zgodilo, ko bi lahko izgubili kar 40 odstotkov proizvodnje. Kot sem že omenil, da se vrnemo na odločitev, ki je bila sprejeta v zdravstvenem pregledu in jo spremenili, to ni opcija. Za celoten kmetijski sektor si želimo, da bi SKP bila bolj učinkovita sektor Kompirovega škroba lahko sodeluje v tej razpravi kot vsi ostali sektori. Hvala lepa, sedaj pa politične skupine. ELS, tri minute, gospod Jar. Ja, vielen dank. Eh. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod in gospode. Z uredbo iz leta 2009, kar se neposrednih plačil tiče pri SKP, imamo skupnostni okvir za spremembo v določenih sektorjih in za nadaljno nevezavo. V sektorju krompirjevega škroba imamo dve premiji, ki sta še vezani na proizvodno v tem trenutku. Gre za subvencije pri proizvodnji, to dobijo kmeti, in potem premija za krompirjev škrob, to dobijo podjetja. Po spremenjenem pravu, pa moramo vse skupaj ne vezati, torej ne sme biti več vezano na proizvodno. Zadnji trenutek za to je 2012. Subvencija proizvajalcem pa se lahko odpravi že oziroma je lahko nevezana že od leta 2010. Sektor krompirjevega škroba je podprt zelo velikim podpornim sistemom EU vendar pa do najkasneje 2012 je potrebno s tem prenehati. Skrenjeni koraki bodo pomenili veliko darec za sektor. Ali bo sektor korumpirjevega šproba še konkurenčen pod novimi pogoji in kakšna bo prihodnost, ostaja odprto. Manj državnih posegov je seveda potrebno pozdraviti, vendar pa potrebno je razmisliti o ustreznih prehodnih obdobjih, da bi se sektor lahko prilagodil. Tako moramo tudi podpirati kmete, ki želijo nadaljevati, da bodo bolj konkurenčni in da bodo lahko iskali nove trge in večje možnosti za dobiček. Najpomembneje pa je, da kratkoročno sprememo odločitev in imamo jasno izjavo komisije glede tega. V gospodarstvu velja, da je slaba odločitev izziv, dobra odločitev je vedno dobra, najslabše pa je, če nimamo odločitve, kaj ti to pomeni za tiše in to je za gospodarstvo grozno. Zato mora komisija razmisliti o smiselnih poteh in postopkih, da bi delovali v interesu naših kmetov. Hvala lepa. Gracias, Hvala lepa imenu Alde, gospod Molder. Hvala lepa, gospod predsedojoči. V idealnem svetu je tako, da bi izvedli zdravstveni pregled in da bi se potem zadeve izvajale tako, kot smo si mi želeli. Tako pa ni. Razmere, kot jih imamo pred sabo v tem trenutku, so slabe. Če se bo to nadaljevalo, bo veliko podjetij, veliko kmetij propadlo, ker so cene preniske. In cena se tudi kratkim ne bo zvišala, vendar pa mislim, da je ta sektor poseben. V biokemiji napredujemo in imamo vedno več novih proizvodov. Mislim, da tega postopka procesa ne smemo ustavljati. Odgovor komisije pa ni nekaj, kar bi me navdalo z optimizmom želim pozvati komisijo, da si še enkrat ogleda razmere in nastopi v intenziven dialog s sektorjem. Kaj ti mislim, da bi morali oblažiti pristanek za ta sektor? Kaj ti sektor krompirjevega škroba mora preživeti, tako mislim, ker si je to zaslužil in komisija mora sprejeti ustrezne ukrepe. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa, gospod Muldar. Sedaj pa gospod Vojčehovski, minuta. Dziękuję, panie przewodniczący. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V prejšnjem mandatu parlamenta sem bil dvakrat poročevalec za kvote škroba. Bil sem v stiku s predstavniki tega sektorja in skušal sem upoštevati vidike tistih držav, ki s kvotami niso bile zadovoljne. Takrat sem videl, kako občutljivo je to ravno težje, ki vlada v tem sektorju. Danes pa slišimo, da je ogrožen celoten sektor in da bi lahko izginil. Pestime, ko vidim, kako propada sektor za sektorjem. Mlečni sektor, proizvodnja sladkorja, tobačni sektor. Sedaj pa govorimo o krompirjevem škrobu, ki se sooča z enakimi težavami. Mislim, da je pravi čas, da vsem dobro razmislimo. Morda bi morali gledati v drugo smer. Morda temeljna načela niso več veljavna. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Vočahovski. Tako se da v postopek HDI pritegnite pozornost predsedojočega. Gospod Kalinovski, minuta. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Moje podjetje že vrsto let proizvajam krompirjev škrop, podobno kot tudi drugot po EU. In bojim se, da ko ne bo več podpore za to proizvodno, da bo to imelo posledice za proizvodno, pa tudi za predelovalno industrijo. Velike posledice. Leta 2013 pričakujem, da se bodo gospodarske razmere še poslabšale. Tako da se zauzemam za to, da bi ohranili obstoječe instrumente za sektor krompirjevega škroba potrebujemo minimalne cene in potrebujemo vsaj minimalno podporo za prestrukturiranje. Ko govorite o sladkorju, mislim, da to ni dobra primerjava, kaj ti to je bil velik polom za evropske kmete. To ni prava pot, gospod komisar. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kalinovski. Sedaj pa gospa Kustnik, minuta. 20 Hvala. Gospod predsednik, 20 eh, odstotkov obnovljivih virov energije, 20 odstotkov manj eh, CO2, -ja. to so zelo visoki cilje Evropske unije, zato da bi se zoprestavili klimatskim spremembam in da bi dosegli neodvisno skrbo z energijo. Odprto vprašanje pa je, kako dosežiti cilje. Eh, zlasti, če se pravzaprav trujejo tisti sektori, ki naj bi eh, k temu prispevali. Kmetijstvo lahko zelo veliko prispeva k tem ciljem 2020, eh, vendar pa se tu politika vedno bolj eh, umika iz urejevanja trgov. V, na tem področju krompirjevega škroba so bili ustvarjeni po uh, goji uh, Eh, proizvodne. Eh, iztek eh, sistema kvot je sistem postavil pod pritisku in tu je potrebno poskrbeti za mehak pristanek. Komisija mora najti vse ustrezne ukrepe, ki zagotavlja proizvodno krompirjevega škroba v tistih regijah, ki nimajo druge alternative. Ta industrija bo tudi v prihodnje izredno pomembna. Hvala. Hvala, gospa Köstinger. Gospod. Keli, že trikrat ste ujeli pozornost ta večer. Eno minuto vam daje. Gospod predsedujoči. Da, torej, seveda, tisti, kjer mm, smo bolj delovni, imamo prednost. Prihajam iz Irske in krompir je zelo pomemben, kajti pred veliko lakoto je prehranjeval prebivalstvo po lakoti pa je ogromno ljudi pomrlo. Zato torej ni obroka brez krompirja, spad, kot ga imenujemo na irskem. Ogrožena prihodnost eh, krompirjevega sektorja seveda pomeni velike skrbi za irce. In sedaj govorimo o prihodnosti sektora krompirjevega škroba in kot komisar že izpostavil, imamo po letu 2013 že zapisano, da bo potrebno zelo podrobno razmisliti o sektorju krompirja. In to je dobro. Gospod predsedujoči, hvala lepa, da ste predsedovali. In če bi ne bil proti kloniranju, mislim, da bi vas bilo vredno klonirati. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Kelly, to me je upogumilo. Sedaj pa še gospod komisar, prosim. Hvala lepa za to zanimivo razpravo. Strinjam se z vami, da sektor kampirjevega škroba lahko igra pomembno vlogo v prihodnosti. In razumem vaše pomisleke, da bo konec vezane podpore in kvotnega sistema lahko povzročila težave pri prilagajanju proizvajalcev v sektorju kampirjevega škroba, vendar pa potrebno je upoštevati okvir, v katerem delujemo, pravni okvir, ki ga imamo in končno tudi celotno SKP. GD Agri bo kmalo dobil študijo o prompirju in o razpravi po obdobju po letu 2013. Pripričan sem, da bo to obdobje bolj učinkovito in da bomo našli bolj trajnostne rešitve, kot bi jih lahko dosegli kakršnikoli ad hoc ukrepi v trenutnem okviru. Sorry, se upravičujem, gospa Delange, ker niste bili na seznamu. Če pa želite kaj povedati, imate na voljo minuto. Prosim. Much, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Tri stvari bi rada omenila. Najprej v smeri gospoda Kelija in eh, glede njegovih prijaznih besed o krompirju. To je nekoliko drugačen krompir kot tisti krompir, ki ga imamo na krožniku, vendar pa krompir in krompir in težave so povezane. Sektor krompirjevega škroba pa se bo zrušil. In potem bomo morali se preusmeriti na krompir, ki ga jemo. In to bo prineslo tam težave. Zato potrebujemo konkretne predloge za rešitev, za rešitev teh težav. Zato je moje, moj predlog sedaj tak. Skušajte na vse gledati neutralno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 Gospa Delange, gospod komisar, želite še kaj dodati? Seveda, imate pravico zaključiti razpravo. Ne? Prav potem smo tudi to točno.